Gospod Eli Horav me je obvestil o svojem odstopu kot član Evropskega parlamenta skladno s četrtim členom, prvim in tretjim odstavkom eh, pravilnika. Je parlament vzel na znanje ta odstop in s tem tudi objavil prosto mesto, ki bo začelo veljati od 4. januarja 2012 naprej. Potem podpis sprejetih aktov. Rad bi vas obvestil, da bom skupaj s predsednikom sveta ta teden.